Kolegice in kolegi, sedite, prosim, da lahko nadaljujemo. Najprej dnevni red. V ponedeljek zvečer smo vam poslali osnutek dnevnega reda. Če se vsi strinjate, v redu. Gospod Omarđi, izvolite. Gospa predsednica, hvala za besedo. Člen 135. odstavek poslovnika v zvezi z pisnimi vprašanji. Na to se ne našam. Kaj tam piše? Če odgovora ni v treh tednih, če gre za prednostna vprašanja, ali v šestih tednih, če gre za neprednostna vprašanja, je mogoče na zahtevo avtorja vprašanje uvrstiti na dnevni red pristojnega odbora za naslednjo sejo. 18. decembra sem na komisijo naslovil prednostno vprašanje v zvezi z neodvisnostjo glede tabačne industrije in sistema nadzora in sledljivosti tobačnih izdelkov. Odgovora nisem dobil v predvidenem roku. Vi ste mi omogočili to pravico, da na dnevni red seje uvrstim to vprašanje. 20. februarja, prejšnji teden, je dnevni red vključeval moje vprašanje za Evropsko komisijo. Odgovora ni bilo. Povedati vam moram, da sem izjemno presenečen, ko sem videl, da je bilo v ponedeljek to vprašanje umaknjeno z dnevnega reda. Mi smo poslanci, imamo določene pravice in te pravice so zapisane v poslovniku. Za verodostojnost naše institucije in v interesu spoštovanja poslancev morate vi kot eh, predsednica spoštovati poslovnik in tudi pravila. Zato ne razumem, zakaj je bila ta točka umaknjena z dnevnega reda. Ko gre za industrijo taba, tobaka, je očitno tako, da je vedno enako, da vedno prihaja do zapletov. Komisiji sem želel zastaviti vprašanje v zvezi z odločitvijo z dne 18. oktobra 2018 v zvezi z tem, kateri podatki se bodo hranili v zvezi z tobačno industrijo. In komisija je sprejela odločitev brez eh, javnega razpisa, izbrali so operaterja, ki je zgodovinsko povezan z tobačno industrijo. Lani sem nasprotoval izvedbenemu aktu v zvezi s tem. To je pomembno vprašanje, kajti protokol Svetovne zdravstvene organizacije bo začel veljati, mi pa moramo imeti pravico, da komisiji zastavimo vprašanje v zvezi z izvajanjem tega protokola. Ta točka bi morala biti na dnevnem redu, po mojem mnenju. Ne zahtevam zdaj, da bi z glasovanjem uvrstili to točko na dnevni red, kajti že tako ali tako kršimo pravila. Jaz sem poslanec, komisija mi ni odgovorila niso mi odgovorili neposredno, zato mislim, da bi danes morali biti tukaj, zato da bi jim lahko zastavil to vprašanje. Hvala. Hvala, gospod Omarđi. Prav imate, komisija bi morala odgovoriti na vaše vprašanje. Prejšnji teden komisija nič ni sporočila v zvezi z morbitnim odzivom. V umestnem času pa so posredovali odgovor v angliškem jeziku, odgovor smo posredovali tudi vam in do konca tedna boste imeli odgovor tudi v francoščini. Zato je sekretarjat predlagal, da se to črta z dnevnega reda, zato ker smo vmes dobili odgovor strani komisije. Če želite imeti splošno razpravo na dnevnem redu v zvezi z to temo, ker ste zastavili nekaj relevantnih vprašanj. Potem lahko navežete stike s svojim koordinatorjem in mi bomo o tem eh, seveda govorili in če se druge politične skupine strinjajo, bomo to točko tudi uvrstili na dnevni red. Ampak kar zadeva specifično vprašanje odgovora strani komisije, očitno naj bi odgovor že prišel, sicer samo v angliški različici, ampak eh, to je to. Kolikor vi ne želite zdaj tega vrstiti na dnevni red. Govorite s koordinatorjem, o tem lahko govorimo na seji koordinatorjev, zato da bi to lahko vrstili na dnevni red. Ne želite tega. Zelo na kratko, zato ker moramo začeti. Hvala. Povedati želim le to, Mi smo poslanci, imamo nekaj pristojnosti in te izhajajo iz strogega spoštovanja pravil. In komisija mora v treh tednih ali šestih tednih odgovor nasloviti neposredno na poslanca. Tega niso storili. Sam imam eh, pravico brez koordinatorja, da zahtevam, da se ta točka obršti na dnevni red in vi ste se s tem strinjali. Dobro, medtem je bilo odloče, odločeno drugače. Zaposleni v odboru so se odločili, da bodo to vprašanje omaknili iz dnevnega reda. Jaz ne pričakujem odločitve koordinatorjev, želim le to, da bi spoštovali pravila in poslovnik. Nisem dobil odgovora strani komisije, lahko mi odgovorijo v katerem koli jeziku, ampak odgovora neposrednega ni bilo, zato bi morali danes do povdne načeloma imeti možnost, da govorimo o tem vprašanju s komisijo. Hvala. Gospod Tomarči, predlagam, da tukaj končava. Zabeležila sem si vaše mnenje, odgovor imate, vem, da to, ta postopek ni bil popoln. Dnevni red je bil s spremembami predložen koordinatorjem, vaš koordinator ni ugovarjal, kaj drugega vam lahko še rečem. Razumem vam, razumem vas, razumem vas, tukaj lahko nehava. Dobro, ni predloga za spremembo dnevnega reda potem bo ne popolni dnevni red za danes v trenutni obliki sprejet. Nekaj sporočil imam za vas. 14. marca v četrtek ob 9. bomo imeli kratko sejo, zato ker bomo imeli nekaj glasovanj. To bodo nujna glasovanja zaradi časovnih omejitev, seveda. osnutek dnevnega reda boste dobili še pravočasno, seveda. Po drugi strani pa 21. marca se je popovdan nebo, to se jo smo imeli na rezervi, dopovdan se je bo potekala. In vse vas vabim tudi na koktejl zato da obeležimo konec tega mandatnega obdobja v sredo 27. marca po popovdanskem glasovanju v Strasburu. Vas vabim torej na kozarček. Povabila bom tudi predstavnike komisije in seveda vse poslance v odboru. In vi, dobrodošli, prosim, da si to zabeležite v koledar. To so bila sporočila zapisniki sej za seje z dne 21. in 22. ter 29. januarja so na voljo. Če nihče ne naprotuje, nasprotuje, bodo zapisniki sprejeti. Tako, zdaj pa imamo izmenjavo mnen z Evropskim računskim sodiščem o sistemu EU za merjenje emisij vozil. Gospod Samo Hereb, Pozdravljeni, vi ste član Evropskega računskega sodišča, dobrodošli v našem odboru. On bo poročal o poročilu objavljenem 7. februarja. Gre za dokument računskega sodišča o tem, kako se je Evropska unija odzvala na afero Dieselgate. Mi smo odbor, ki je odgovoren za večino zakonodaje v zvezi s tem škandalom, zato se že veselimo predstavitve. Gospod Reb, beseda je vaša. Honorable Chair, members of the committee, thank you very much for the opportunity to present our briefing. Spoštovana predsednica, spoštovani člani odbora, hvala lepa, da ste mi ponudili priložnost, da predstavimo tudi to poročilo v zvezi z Dieselgateom. Onesnaževanje zraka je največja grožnja zdravja v Evropski uniji, to smo zapisali tudi v svojem poročilu. 400 tisoč prezgodnih smrti in na stotine milijard evrov so posledice onesnaženja zraka. 11 odstotkov emisij prihaja iz vozil. Afera Dieselgate pa je pokazala, da nadzorni sistemi, ki jih imamo v veljavi na evropski ravni, ne delujejo uspešno. Regulatorne zahteve so se zmanjševale od leta 2000, ko gre za dušikove okside. Pri Euro 6 dizelskih vozilih so bile te emisije osemkrat večje od regulativnih omejitev. Računsko sodišče je prejelo prošnjo tudi s strani urada predsednikov odborov, da spremljamo, kaj se dogaja z emisijami. Odločili smo se, da ne bomo opravili revizije, temveč pripravili bolj dokument o briefingu. Zakaj smo se odločili za to? Really excellent... Mislim, da je bila upravljena zelo dobra analiza sistema strani posebnega odbora, zato tega nismo še enkrat storili. Drugi argument, zakaj nismo pripravili obsežnega revizijskega poročila, je, da je komisija predlagala novo zakonodajo in odgovorila leta 2018, oktober 2018, da je treba določene dele zakonodaje treba prilagoditi na evropski ravni in na ravni držav članic, tako da zaenkrat še ne moremo praviti revizije v zvezi s tem. Tretji argument pa je, da smo skušali Evropskemu parlamentu zagotoviti poročilo še pred evropskimi volitvami, tako da boste tudi sami lahko potem spremljali, kaj se bo dogajalo po objavi poročila iz odbora EMIS. Zato to, kar smo pripravili, ne odraža sprememb zakonodaje, temveč poudarja izzive, s katerimi se bomo soočali, če želimo učinkovito izvesti zakonodajo, ker gre za briefing, ne vsebuje dokument, priporočilo menja zgolj izzive. Seveda pa vam bomo pomagali pri iskanju nadaljnih ukrepov. Če si pogledate pozitivno plat, kaj se je zgodilo v odziv na škandal Dieselgate. Sam škandal je seveda pospešil vnašanje sprememb v zakonodajo, ko gre za evropski sistem preverjanja emisij pri vozilih. Imamo sistem za merjanje emisij. Evropska komisija bo zdaj seveda lahko spremljala tudi delo nacionalnih organov za homologacijo, lahko bomo omaknili določene homologacije in podobno. Potem so tu še laboratorijski testi, imamo nov test VLTP, gre za poenoten testni postopek na svetovni ravni za lahka vozila. Poleg tega je tudi preizkus emisij v realnem času RDE nekaj, kar morajo države članice nujno izvajati, ko gre za dušikove okside. Ugotovili smo tudi, da obstajajo nekatere prednosti, ko gre za uvajanje testov RDE pri emisijah NOx, zlasti pri novih dizelskih vozilih, namreč z 800 mg na km v okviru evra 5 motorjev so se zdaj zmanjšale na 450 mg na km pri Euro 6 in na 100 mg pri Euro 6D. Predvsem je prišlo do zmanjšanja emisij zaradi nekaterih tehnoloških ukrepov, ki smo jih eh, sprejeli. Po drugi strani pa izpostavljamo tudi to, kakšen je vpliv uh, uvedbe RDA. Lahko bi bil še večji, če bi na začetku imeli omejitev pri dizelskih vozilih 128 mg na km na mesto 168 mg na km, govorim o dušikovih oksidih. Kar pa zadeva sprejemanje dejavnikov o skladnosti, Mi smo sprejeli ta dokument, še preden je sodišče podalo svojo sodbo s tem v zvezi. V vsakem primeru pa gre za politično odločitev, na kakšen način se bo spremenjala zakonodaja v prihodnih dnevih in mesecih. Mi lahko storimo naslednje. Obveščamo vas, da smo naš nekatere znanstveno utemeljene argumente, ki so povezani z netočnostjo pri merjenju. To podpira tudi 143 dejavnik eh, pri merjenju, ne pa dejavnik 1-2. Kar zadeva pozitivne spremembe, izpostavili smo nekatere izzive, ki bi lahko vplivali na učinkovito izvajanje zakonodajnih sprememb. Proizvajalci lahko sicer delujejo bolj fleksibilno v okviru laboratorijskih testov v LTP, zato da zmanjša svoje emisije CO2. Poleg tega pa zdaj skušajo tudi prijaviti nove osnove za prijavo emisij CO2 do leta 2020. Pomembno je, da se vozila prilagodijo testom RDA in kar zadeva emisije izven okvirov, ki jih opredeljuje RDA, bodo verjetno le te više. Potem je tu še nadzor na trgu, vse to bo odvisno od tega, kako bodo države članice vzpostavile in izvajale te določbe na državni ravni. Potrebujemo pa tudi neodvisno delovanje testnih organov, kajti samo dva primera v Evropski uniji obstajata, ko okoljski organi izvajajo te teste, kar je tipično za ZDA. Potrebujemo pa tudi dodatne ukrepe, vsaj kar zadeva na novo uvedeno testiranje strani tretjih strani. To je zaenkrat omejeno zaradi visokih stroškov. Potem so tu še nekatera vprašanja, ki jih še nismo obravnavali v okviru trenutnih zakonodajnih dejavnosti. Radi bi podarili predvsem to, da bo trajalo veliko let, da se izboljša kakovost zraka v mestu, glede na to, kako veliko vozil je že na cesti. Gre za vozila, ki izjemno onesnažujejo ozračje, spremembe, ki jih uvajamo, pa bodo imele učinek šele čez nekaj let. Več kot 10 milijonov vozile različnih znamk so odpoklicali, zato ker so omejeni podatki pokazali, da je bil vpliv na emisije dušikovih oksidov zelo majhen. Kar pa zadeva okvir za homologacijo, tudi tu so pristopi iz preteklosti bili večkrat neuspešni, zlasti ko je šlo za preverjanje pri novih modelih vozil. Potem pa je tu še umešavanje v sisteme emisij v vozilih, v mislih imam predvsem dizelske filtre. Za enkrat je sicer to vprašanje v pristojnosti držav članic, ki to obravnave v okviru svoje nacionalne zakonodaje, vendar lahko z uporabo novih tehnologij in rednih inšpekcijskih pregledov ugotavljamo, da zadeve na tem področju ne delujejo dobro. Namreč države niso preverile, ali so naprimer ti eh, filtri v dizelskih vozilih dejansko nameščeni ali ne, kajte če niso, so lahko emisije 20 do 30 krat večje. Toliko na kratko, več lahko preberete v našem dokumentu, če imate še kakšno vprašanje, pa sem na voljo. Najlepša hvala. Kolegice in kolegi, zdaj ste vi na vrsti. Bomo zbrali pripombe in vprašanja, na to pa bomo besedo predali ponovno revizorjem. Gospod Grbrandi. Oh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Nekoliko presenečen sem, da sem prvi dobil besedo. Najprej hvala lepa računskemu sodišču za pripravljeno študijo, zelo zanimiva je. Ugotovitve pa so popolnoma skladne z ugotovitvami preiskovalnega odbora v našem parlamentu. Je pa to tudi skladno z razpravo, ki je potekala prejšnji teden, ko smo se pogovarjali v odboru Envis komisarko Bjenkovsko. Seveda bi lahko več povprašal o tehničnih podrobnostih v vašem poročilu, vendar to morda ni prava priložnost za to. Vesel sem, da ste izrazili nekaj kritičnih eh, pripomp glede dejavnikov skladnosti. Vi ste to obravnavali tudi z tehničnega vidika, kar je zanimivo. Je pa zanimivo, da je računsko sodišče podalo tako močno kritiko s tem v zvezi. Morda boste težko komentirali pritožbo komisije na podano sodbo morda se tudi vi s tem ne strinjate, težko pa boste vredno to komentirali. Kar zadeva nadzor na trgu, konkretno vprašanje bi imel s tem v zvezi. Pravite, da v trenutnem sistemu obstajajo pomankljivosti, da je vse odvisno od tega, kako države članice izvajajo stvari. Seveda vemo, da je to temeljna šibkost v evropski zakonodaji. Sam sem se zauzemal za evropske inšpektore na tem področju že zadnjih nekaj let. Upam, da bomo slejko prej do tega tudi prišli. V umestnem času pa bi lahko računsko sodišče odigralo svojo vlogo na tem področju. Vem, da ste tesno povezani tudi z nacionalnimi računskimi sodišči. Morda bi bilo to zanimivo vprašanje tudi za nacionalna računska sodišča, ker gre pač za zelo slabo izvajanje zakonodaje. Zanima me, če se lahko o teh vprašanjih pogovarjate z nacionalnimi računskimi sodišči, če bi morda le ta lahko pripravila nacionalna priporočila, da bi lahko nacionalni sistemi bili veliko bolj zanesljivi. Kar pa zadeva posodobitve programske opreme, strinjam se s pripombami, ki ste jih podali vidimo, da v nekaterih državah eh, strojne opreme ne posodabljajo, programsko opremo pa posodabljajo. Zato me zanima, kako vi gledate na to vprašanje, ali lahko države članice na kakršenkoli način prisilimo v to, da avtomobilsko industrijo prisilijo, da posodablja tudi strojno opremo. Namreč edino na tak način bomo lahko počistili zrak v naših mestih, če se bomo torej znebili nezakonitih emisij, ki prihajajo iz milijonov in milijonov avtomobil. To bi bila moja vprašanja za enkrat. Gospa predsednica, še enkrat najlepša hvala za zelo dobro poročilo tudi računskemu sodišču. Najlepša hvala še kdo morda? Gospa Evi. Hvala lepa, predsednica. Tudi sama bi se oglasila s tem v zvezi, namreč rada bi se zahvalila za predstavitev tega poročila. Mislim, da je to pomembno poročilo. Pomembno je tudi, da se je to poročilo javno predstavilo v našem odboru. Tudi zato, da bi s tem lahko čim bolj razširili ugotovitve v poročilu, mislim, da je to izjemno pomemben dokument, ki dejansko izpostavlja te večje šibkosti pri odgovorih, ki smo jih ponudili na evropski ravni in tudi na nacionalni ravni v primeru škandala Dieselgate. Sama lahko samo še enkrat podarim, kako pomembno vprašanje je zastavil gospod eh, Gerbrandi. S temi se strinjam. Kar pa zadeva retrofit, se pravi, da gre za spreminjanje strojno opreme v vozilih. V svojem poročilu v točki 64 natanko omenjate tudi to, da bi to vrstni retrofiti lahko zadevali zgolj programsko opremo. Zato me zanima, kaj bi lahko konkretno storili, kakšen bi bil lahko konkreten predlog strani Evropske komisije na ravni unije, da bi zauzeli skupen pristop. Namreč tisto, čemu smo bili priča, je precej razdrobljen, nepoenoten odziv strani držav članic. Namreč to vrstna posodabljanja se ne sprejemajo oziroma ponekod eh, zadevajo zgolj programsko opremo, ponekod zadevajo tudi strojno opremo. Zanima me, kaj lahko storite, da bo do te konkretne rešitve dejansko ugledale luč sveta. In zanima me tudi, če se vam ne zdi, da prihaja do precejšnjih razlik, pa tudi do precejšnje diskriminacije, če primerjamo, kaj se je zgodilo v ZDA in kaj se je zgodilo v Evropski uniji. V ZDA je Volkswagen bil prisiljen prilagoditi uh, svoja vozila, jih opremiti z posodobljeno strojno opremo. Zato me zanima, kako vi gledate na to. Namreč meni se zdi, da evropski državljani v primerjavi z ameriškimi doživljajo diskriminacijo. Mislim, da bi države članice morale biti bolj odločne. Mislim, da bi jih morali pozvati k temu, da ukrepajo. To vprašanje sem zastavila tudi prejšnji teden komisarki Bjankovski, pa nisem dobila odgovora na njega. Ne vem, če bi lahko vi morda s tem v zvezi kaj povedali. Namreč zanima me dogovor, ki je bil nedavno sklenjen med Volkswagenom in Evropsko investicijsko banko. Gre pa za dogovor bom zastavila vprašanje, pa boste povedali svoje mnenje, če lahko. Skratka, sklenjen je bil sporazum. V preteklih letih je Volkswagen dobil posojilo v višini 400 milijonov evrov in tega denarja niso uporabili za tehnologijo, da bi zmanjševali emisije, temveč za to, da so razvijali drugo opremo. Volkswagen pa je zdaj sklenil dogovor z Evropsko investicijsko banko in sicer v zvezi s tem, da bo Volkswagen v obdobju 18 mesecev sodeloval v večjih okoljskih projektih. 10 milijonov naj bi bilo vredno to sodelovanje. Ne vem, koliko bi lahko vi povedali o tem dogovoru. Zanima pa me, če ugotavljate, da prihaja pri tem konkretnem primeru do kakršne koli neskladnosti, do dvoumnosti in podobno. Namreč eh, meni osebno se zdi to nekoliko neprimern dogovor. Hvala. Okay, Najlepša hvala. Še kdo morda? Če ne, komisija, bi vi kaj povedali? Um, thank you. Uh... Hvala lepa, gospa predsednica. Prihajam iz komisije iz enote za vozila oziroma za avtomobilsko industrijo. Rad bi odgovoril na vprašanje v zvezi s posodabljanjem strojne in programske opreme. Naj povem naslednje. Zaenkrat drži, da je to vprašanje v pristojnosti nacionalnih organov. Nacionalni organi so tisti, ki se bodo odločali o tem, katera. Vrsta posodabljanja je najbolj pomembna in primerna, tako da ni komisija tista, ki bo predelevala, ali je treba posodobiti programsko ali strojno opremo. Kar pa zadeva prihodnje delovanje komisija preučuje možnost, da bi eh, bolj resno obravnavala tudi posodabljanje industrijske opreme, tako imenovani retrofit. Milijon evrov smo namenili za projekt s tem v zvezi. Poleg tega zelo resno razmišljamo o možnosti, da bi omenili retrofitting tudi v prihodnjih pravilih, ki bodo veljala za Euro 7. Zaenkrat eh, pripravljamo študijo s tem v zvezi. Najlepša hvala. Zdaj pa besedo predajam nazaj vam. Hvala lepa. Če najprej odgovorim eh, na vprašanja gospoda Gerbrandija glede nadzora na trgu, glede tega, kako države izvajo zakonodajo, z nacionalnimi računskimi organi na najvišji ravni se pogovarjamo o tem, vendar se bodo oni odločali o tem, kakšni testi se bodo izvedli. Je pa res, da bi morali to problematiko bolj povdarjati, lahko se seveda z njimi pogovarjamo na skupnih sestankih, takrat lahko vsaj predlagamo, da pripravijo podobno študijo na nacionalni ravni. Težko jim bomo to usilili. Smo pa na podlagi razprave, ki je potekala prejšnji teden in tudi na podlagi odzivov na naš dokument v medijih, ugotovili, da je bil odziv v državah članicah zelo raznolik. V Nemčiji 95 odstoten, v drugih državah se o tem našem briefing dokumentu niti niso veliko pogovarjali. Uh, Zato je morda nastopil trenutek, kot je rekla že komisija na zadnjem vašem sestanku, da druge države morda spoh niso dovolj osveščene o tej problematiki in bi morale storiti več, da se problem razreši. Glede tega, kako bi lahko države članice prisilili v to, da se posodobi tudi strojna oprema, slišali smo, kakšne so namere komisije. Ne vem, ali potrebujete še kakšen dodaten odgovor strani računskega sodišča, niti nisem pripričana, da vam ga lahko podamo, dokler je to vprašanje v pristojnosti držav članic, bomo težko na evropski ravni zauzeli pa enoten pristop. Glede tega dogovora med Evropsko investicijsko banko in Volkswagenom, V tem dokumentu, ki smo ga pripravili, omenjamo vse tisto, kar je javno na voljo. Ko smo to pripravljali, je Olaf še upravljal preiskavo znotraj Evropske investicijske banke, tako da vam težko podamo kakršnokoli mnenje s tem v zvezi, torej ali je ta dogovor spremljiv ali ne, zato ker nismo upravili revizije Evropske investicijske banke, niti ne vemo, kako je Volkswagen porabil ta denar zato težko zdaj komentiram to konkretno zadevo. Tako sem razumel vaše vprašanja, kot sem eh, že omenil, predstavnik eh, komisije je odgovoril na vprašanje v zvezi s posodobljanjem strojne opreme. Gospod Grabrandi. Madam. Hvala, gospa predsednica. Hvala lepa tudi gospodu Jerebu za odgovore Še eno dodatno vprašanje bi imel, če smem. Še vedno se po naših cestah vozi kar nekaj vozil, pri katerih so se pojavile goljufije. Imamo nacionalne programe, res je, v Nemčiji, naprimer, ampak na nacionalni ravni ponujajo, ne vem, 6000 evrov za to, da bi zamenjali ta goljufiva vozila. Verjetno pa bodo ta vozila potem veliko bolj poceni za izvoz, kar pomeni, da jih bodo uporabljali v drugih evropskih državah. Kolikor vem, je samo ena organizacija v Evropi, ki bi lahko usklajevala zadeve in to je Evropska komisija. Ampak pogrešamo vodilno vlogo strani komisije, zato me zanima, kako bi morale, po vašem mnenju, evropske institucije ukrepati, kdo bi moral prevzeti vodilno vlogo, da ne bodo države članice sprejemale nekaterih odločitev, ki bodo imele slabe posledice za druge države članice. Well. Najlepša hvala. O tem vprašanju bi se morali bolj pogovarjati na medinstitucionalnem Na medinstitucionalni ravni države članice so tiste, ki bi morale komisiji dati mandat, da sploh ukrepa na tem področju. Zato vam ne morem podati jasnega odgovora v zvezi s tem, kaj lahko Evropska komisija stori brez dogovora z državami članicami. Kako naj poskrbi za poenotenje postopkov na evropski ravni, da se ne bodo zadeve urajale na nacionalni ravni. Tudi v svojem briefing dokumentu omenjamo, da vozila s prevelikimi količinami emisij. Ne bodo ostala zgolj v državah Evropske unije, ko se bodo ta vozila izvažala, temveč bodo potem vozila tudi po cestah izven Evropske unije. Zato smo podali tudi primerjavo z ZDA, kjer ne dopuščajo takšnih posodabljanj zgolj pri programski opremi, temveč zahtevajo tudi posodabljanja in eh, preoblikovanja strojne opreme. Pa tudi, ko se bo vse to enkrat izvršilo, se kakovo zraka ne bo tako izboljšala. Hvala lepa, s tem smo zaključili z današnjo sejo. Se vidimo danes popovdne.